République tunisienne. Predsednik Tunizijske republike. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Spoštovane gospe in gospodje dragi kolegi in kolegice. V veliko čast mi je, da lahko med nami v Evropskem parlamentu pozdravim predsednika Republike Tunizije, gospoda Moncefa Marzukija. Dobrodošli, gospod predsednik. Gospod predsednik, zdaj oziroma med tem, času, ko ste prišli eh, k nam, vaša država žaluje za Fatrijom Belaidom, predsednikom ljudske fronte, ki je bil danes jutraj grozljivo umorjen. Obsojamo ta atentat. Wir wissen, dass die tunesischen Behörden alles Vemo, da bodo tunizijske oblasti storile vse in da bodo sprejele potrebne ukrepe za to, da bodo odgovorni prišli pred sodišče. Kajti to vrstna eh, zločinska kazniva dejanja ne morejo ostati nekaznovana. Družini gospoda Belaida in tunizijskemu ljudstvu izrekam naše sožalje. V teh težkih trenutkih jim stojimo ob strani in pozivam vse tunizijske državljane, da se dvignejo in se zauzamejo za demokracijo, tako da bo duh ki, eh, tega človeka, ki je 14. januarja 2011 eh, odprl pot za eh, osvoboditev te države, ostal živ. Gospod predsednik, z odprtimi rokami eh, sprejemamo vas kot eh, predstavnika ljudstva, ki je dolga leta živelo v enem najbolj represivnih eh, režimov v, na svetu. Vaša prisotnost tukaj v plenarni dvorani nam daje priložnost, da pomislimo, se spomnimo vseh tistih državljanov vaše države, ki so svobodo plačali s svojim življenjem. In konec koncev, gospe in gospodje, z eh, predsednikom Republike Tunizije, torej z vami, gospod Marzuki, eh, tukaj eh, sprejemamo človeka, ki je kot zdravnik in izseljenec več kot 15 let tukaj delal s svojimi pacijenti, se jim posvečal in ki se je ne, neutrudno zauzemal za človekove pravice. Ko sem ga sprejel, mi je gospod predsednik dejal, da je kot prebivalec Strasburga eh, spremljal Eh, zgrad, gra, gradnjo tako starega kot novega parlamenta tukaj v Štrasburu. In dejal je, da je za njega to zelo čustven trenutek, da kot nekdo, ki je 23 let živel v izgnanstvu, v neposrednji bližini te zgradbe in ki je dojemal to zgradbo vedno kot simbol, da bo prišlo do demokracije in svobode tudi v njegovi državi, eh, Eh, povedal mi je, da je to zanj zelo čustven trenutek, da je danes tukaj. In naj vam povem, da je to čustven trenutek tudi za nas, eh, da imamo danes priložnost, da vas tukaj pozdravimo. Ihr Volk hat die Fest. Vaše ljudstvo se je rešilo okovov in uh, stopilo na pot proti demokraciji in svobodi. Ta pot je bila dolga, uh, kamnita in polna bolečin. Eh, še danes se soočate z izzivi, a vendarle sem prepričan, da za vašo državo ni poti nazaj, ampak da bo pot demokracije se razvijala naprej, da vas bo peljala naprej in da boste še naprej stopali po njej. Uh, Decembra sem bil vaš gost v Tuniziji, prvič sem obiskal vašo državo in moram priznati, da eh, sem bil zelo eh, osupal, pravzaprav, ker nisem vedel, kaj ne pričakujemo od države v eh, tranziciji, ampak moram reči, da je bil eh, duh vaše države res fascinanten. Eh, sami ste mi pojasnili, da je vloga vas kot predsednika, da eh, vašim državljanom posredujete eh, zaupanje, gotovost vsem tistim, ki se borijo za demokracijo, za boljše standarde. Vsem tem želite dajati upanje in to pravite, da je naloga vas kot predsednika. Ljudje potrebujejo uh, Eh, podporo, pa tudi vi potrebujete podporo pri tem in na to lahko računate tukaj v našem parlamentu. Torej, še enkrat dobrodošli in izvolite besede vaša. Monsieur le Président, Mesdames, Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, dragi prijatelji. Od 1996. do 2001 zaradi diktature nisem mogel zapustiti Tunizije in Evropski parlament se je na to odzval s tem dokumentom. Potni list svobode, ki je bil eh, podeljen moji mlajših čiri prav tukaj leta 2000 ta simbolični potni list so s svojim pokroviteljstvom podprli naslednji poslanci Ellen Flotre, Jean-Pierre Thierry, Michel Rocard, Astrid Tors, Gianfranco dell'Alba, Daniel Cohn-Bendit, Daniel Ducarme, José Maria Mendiluce, Alain Lipitz, Fodé Silla, Lima Thierry Boumendien, Cecilia Malmström, Marie-Arlette Carlotti, Françoise Grostet in Françoise Zimre. Dovolite mi, da jim izrazim svojo globoko hvaležnost in poleg tega tudi hvaležnost eh, vseh tunizijskih in arabskih demokratov, ki so v tej instituciji, ki predstavlja ljudstva Evrope, vedno našli podporo, brez dvoma. Gospe in gospodje, konec 90-ih sem zapisal, da je bilo 18. stoletje stoletje francoske in ameriške revolucije, 20. stoletje ruske in kitajske revolucije, medtem ko bo 21. stoletje stoletje arabske revolucije. Tega nisem bral v kavni usedlini, temveč v, iz zgodovinskih knjig je to izhajalo. Veliki narodi ne delajo samomora, niti se ne pustijo izumreti. Najgloblje v sebi vedno najdejo, tudi ko se zdi že vse izgubljeno, tisto energijo, ki jim omogoča, da se ponovno pouspejo. Globlje kot so padli, močnejša je ta energija, ki jih spet potegne iz jame in arabske revolucije so te vrste usoda zgodovine. Bistveno vprašanje in legitimne, ki si ga postavljajo evropejci, pa je, ali so te revolucije za nas nekaj dobrega ali nekaj slabega, priložnost ali nevarnost. Če želimo razumeti dogajanja ljudi, eh, narode, celo živali in stvari, potrebujemo nek minimum empatije. Brez tega ne moremo razumeti, kar se dogaja in zato vas prosim za pozornost, ampak tudi za to empatijo, brez katere ne bomo imeli možnosti, da bi eh, komunicirali med seboj in se srečali. Seveda, arabske revolucije lahko predstavljajo za Evropo hude probleme. Ehm, glavni se že kažejo. Ena nevarnost je, da bi se vse to izrodilo v nerede, civilne vojne in celo regionalne, kot je to v Siriji. Druga nevarnost eh, je tista, ki smo jo videli takoj po padcu diktature v Tuniziji. Naši mladi so izkoristili to, da se je zrušil varnostni aparat in ker ne poznajo dobro gospodarskih težav Evrope, so se podali na čovne in eh, proti obalam v upanju na boljše življenje. Tretja nevarnost pa je islamistični ekstremizem, oboroženi, ki ga imenujemo salafizem, eh, džihadistični salafizem eh, ki bi se lahko še dodatno okrepil ob temu porastu mrzlice v naši regiji. To je svetovna grožnja. Eh, tudi v primeru Al-Kajde eh, je tudi regionalne narave, kot na severu Malija in eh, zaradi česar je tudi Francija posredovala. Ampak eh, to so demokratične revolucije ki so vendarle diktaturi eh, spodkopali tla pod nogami. Gospe in gospodje, eh, imamo pa tudi dobre plati. Eh, ne smemo se bati zgolj nacionalističnih in ksenofobih revolucij. Ko se te sprožijo v arabskem svetu, nismo prisluhnili običajnim sloganom o upirjenim proti Zahodu in proti Izraelu zadnje eh, hude man manifestacije salifistov, ki so se upirili proti ambasadam zahodnih držav, eh, so v bistvu združevali zgolj nekaj sto posameznikov in večina jih je pa le z neodobravanjem in zaskrbljeno pri tem opazovala. Tako da ne smemo se bati teh arabskih revolucij, saj so to predvsem socialne, družbene revolucije, pri katerih gre za boj za iste socialne in ekonomske pravice. E, to so demokratične revolucije, zato se jih ne smemo bati. Res je, da so islamistične stranke zmagale na volitvah v Tuniziji, Libiji in Egiptu, ampak ampak ali ni ravno demokracija tista, ki je potisnila tako mm, veliko islamistično frakcijo na to mesto? Ali ni prav demokracija eh, tista, ki je postavila ta pravila, svojo etiko in svojo vizijo? Eh, ni islamizem tisti, ki je povedal eh, po poti arabske pomladi ne gre za demokrate, ki bi se konvertirali v to politično ideologijo, ki jo imenujemo islamizem. Um, to so ravno obratno um, predstavniki islamizma, ki so prevzeli uh, demokratična načela. Uh, Eh, tisti, ki pa govorijo o, o islamski zimi, ki bo sledila arabski pomladi, eh, zgleda, da ne poznajo dolgih let, celo desetletij, ki so jih drugi narodi potrebovali za to, da so našli spet svoje ravnotežje po revolucijah. Tako da ni še vse eh, dorečeno, gospe in gospodje. V Tuniziji smo eh, ponosni, da smo naši, za našo revolucijo plačali najnižjo možno človeško ceno in tukaj mislim predvsem na naše. Eh, so, bližnje Sirice, ki zelo drago plačujejo ceno in uh, za svojo svobodo. Vzpostavili smo vlado, koalicije med eh, zmernimi lajki in zmernimi islamisti, zato da bi se oba ta sestavna dela, modernisti in tradicionalisti, znašli skupaj. Ta vlada deluje, vzpostavlja državo, ki se je leta 2011 ustavila, zagnala je gospodarstvo, tako da je naša stopnja rasti narasla od negativne minus 1,8 odstotkov v letu 2011 na pozitivno 3,5 odstotkov v letu 2012 kljub osebnim eh, in političnim sporom, eh, ki so mm, znani vsem koalicijam, eh, pa ta vlada deluje in boljše izbire ni. Že mesece pa sestavljamo ustavo demokratične in civilne države ter pluralne družbe in tukaj imamo zelo velike težave. Dol od Odločeni smo, da bomo spodbujali in ščitili vse svoboščine, eh, ščitili pridobitve za ženske, vendar pa ni mogoče v dveh letih spremeniti eh, vedenja in pristopa, ki je pri nas prisotno že 50 let. Pred nami so veliki izzivi in eh, dediščina diktature je izredno težka. Odločeni smo, da bomo nadaljevali za našo strategijo, da bomo vključevali tudi to zmerno frakcijo eh, islamizma, eh, pa čeprav to ni všeč nekaterim ideologom, ki ne vidijo vse kompleksnosti v tej situaciji. In eh, to nameravamo v okviru varnosti, ki ga zagotavljajo eh, zakonodaja in drugi predpisi. In ne bomo pa nikoli eh, sprijeli tega, da bi eh, ta ekstremistična frakcija, ki je nekje podobna vaši skrajni desnici, ogrozila naš družbeni model, ki je tesno povezan s svojo arabsko-muslimansko dediščino. In ne bomo dopustili, da bi se vse pridobitve eh, žensk postavile pod vprašaj ravno tako človekove pravice in naši odnosi z Zahodom. Na tej poti pa je veliko pasti, veliko uh, neprijateljev, sovražnikov imamo zaradi te eh, miroljubne uh, revolucije. Uh, številne verbalna nasilja slišimo. In k temu naj prištejemo še danes umor uh, političnega voditelja, ki sem ga dobro poznal, to je moj dolgoletni prijatelj, gospod Šukri Belejit, ki je bil prav danes umorjen. Uh, In to je res grožnja. To je mm, pismo, ki je bilo odposlano, ampak ga ne želimo prijeti. Zavračamo to sporočilo, zavračamo to pismo. E, sovražnike revolucije moramo identificirati. Sneti moramo maske in nadaljevati moramo po poti naše politike. Vesta prostopek vzpostavljanja trajnostnega razvoja postaja težji, eh, kompleksnejši in daljši, kot smo to eh, mislili, vendar pa napredujemo. Veliko dejavnikov bo, ki bodo določali vlogo naše revolucije in arabske revolucije. Odločenost ljudi eh, oziroma njihov, njihovo nedejanje. In Tu moramo govoriti tako o priložnostih, kako tudi o božji previdnosti, ampak ne govorimo o, eh, o Tuniziji. To je danes laboratorij tranzicije in novih možnosti. Veliko smo trpeli zato, ker nismo imeli pravne države in tudi, ker nismo bili prisotni na nacionalni ravni. E, po Eh, volitvah, ki so jih eh, organizirali diktatorji, mi, demokrati, nismo imeli nobene možnosti, da bi zahtevali, da se eh, te volitve razveljavijo. Nismo imeli ustavnega sodišča ne na nacionalni, ne na mednarodni ravni, kamor bi se lahko banili. In Eh, tako se v teh eh, zadnjih letih eh, supranacionalne institucije ukvarjajo z temi vprašanji v zvezi z veljavnostjo volitev in pa v zvezi z vprašanjem, ali je ustava v skladu z mednarodnimi ravnami. Ta projekt je danes skoraj zaključen in eh, več eh, južnoameriških držav je eh, dalo svojo podporo in v imenu Tunizije vas prosim, da to tudi vi podprete, tako da bo lahko pravna država v Tuniziji lahko zaživela. Mesdames et messieurs, nous Gospe in gospodje, prav gotovo moramo računati na se, moramo pa eh, računati tudi na Evropo, kajti prvič v naši skupni eh, zgodovini, zgodovini se naše poti srečujejo. Eh, razumemo težave na severu našega morja, ampak istočasno smo prepričani, da konsolidacija našega gospodarstva pomeni tudi konsolidacijo naše demokracije. Želim se zahvaliti tudi Nemčijo, ker je sprejela to, da bo preoblikovala dala del našega eh, dolga v višini 60 milijonov evrov v razvojne projekte in tudi upamo, da bodo naši drugi partnerji, zlasti Francija, naredili isto. Gospe in gospodje, poleg tega eh, gospodarskega vedika so v odnosih med našima dvema svetovoma tudi globlje stvari. Astronomi govorimo o galaksijah in skupinah galaksij. Na isti način lahko identificiramo kulture in skupine eh, kultur. Nekdo je rekel, da se je vzhod začel nekje judno, južno od Irana, pardon, vzhodno od Irana, Magreb pomeni zahod. In eh, mi smo sedaj na jugo in z eh, zahodnjaki Sloveniki imamo sedaj isto eh, zgodovino, isto dediščino, bolečo zgodovino. In eh, to pa je vse. Eh, zgradilo zelo močne povezave med obema skupnostma. Vemo, da je modernost arabsko-muslimanske kulture v veliki meri tudi eh, posledica tega, kar je Evropa ustvarila najboljšega na področju umetnosti, znanca in politike. Naj vas eh, spomnim tudi na to, da so izmenjave ljudi nekaj, kar nas obogatuje, ene in druge. 300 eh, milijonov evrov so spodbujali uporabo več evropskih eh, jezikov, ki so danes del njihove kulture. In upajmo, da bo tudi Evropa znala arabskemu jeziku in arabski kulturi dati mesto, ki je bilo do sedaj neupravičeno zavrneno. In eh, to bodo nove generacije vedno slabše sprejemale. Gospe in gospodje, evropski vpliv na arabski svet je tudi ideološki in to ni od danes. Uh, V 21. stoletju so Egipt, Irak in Libija videli kot eh, Prusija. Nasr, Saddam in Kadafi pa so mislili, da so arabski bismrki. Ta model eh, eh, arabske enote je temeljil na sili eh, vojske in karizme posameznih vodeljev. Danes pa sanjamo o uniji, ki bo podobna Evropski uniji, se pravi sanjamo o zvezi svobodnih in demokratičnih držav in ljudi, ki eh, bomo delali vsi za dobro vseh. Evropska unija nas fascinira. Fascinira nas tudi zato, ker je uspela tudi nekaj eh, čudežnega, bi lahko rekli, in sicer spravo med Nemčijo in Francijo. In obstoj takega čudeža omogoča, da je mogoče tudi ponovno upati na take čudeže. In eh, upajmo, da bo prišlo do tega miru, ki ga vsi pričakujemo. Eh, vprašajte vse izraelske kolege, kaj mislijo in prosite jih, da razmislijo o miru, ki ne bo povezan z kapitulacijo niti z eh, dolgim premirjem. Prosite jih, da, da osvobodijo Marvana Barguhtija, ki je parlamentarec, tako kot vi. In prosite jih, naj ga pustijo, da pride v Tunizijo, da, kjer se bo lahko pozdravil, eh, saj je zbolel zaradi dolgo, trajnega zapora. Gospe in gospodje, naj tukaj eh, zaključim z osebnim spominom. Strasburg je tisto mesto, kjer sem študiral, kjer sem se naučil svojega poklica. To je tisto mesto, katerega prebivalci eh, so namen naredili veliko tis s svojo skromnostjo, disciplino in delom. To je mesto, kjer sta rojeni moji dveh čirki. To je vi, eh, mesto, kjer sem sprejel najpomembnejše odločitve za svoje eh, življenje. Eh, bil sem štazist v začetku 70-ih teh let in eh, takrat sem bil eh, tudi na eh, medicinski fakulteti, kjer sem eh, delal doktorat in sicer je bil moj eh, mentor Mark Klein, ki mi je predlagal, da kot eh, temo izberem eh, eksperimentiranje eh, na ljudeh. Takrat eh, nisem vedel, da je bil moj mentor tudi v koncentracijskem taborišču in ker je bil zdravnik, je moral delati v posebni poskusni enoti na zapornikih. In ta priprava tega doktorata me eh, je popeljala v vso grozo političnih norih režimov, eh, v vso grozo človeške narave. In v svojih raziskavah sem prvič prebral eh, univerzalno izjavo o človekovih pravicah in to je vse spremenilo mislim, da Mark Klein niti za trenutek ni pomislil, kakšen vpliv bo imel na tega eh, mladega eh, tujca. Niti ni mislil, kakšen eh, vpliv bo imel preko tega tudi na druge ljudi njegov uh, vpliv me je sicer veliko stal. Moral sem se boriti, bil sem zaprt, bil sem v izgnanstvu, vendar pa sem veliko tudi dosež, dosegal zaradi njegovega vpliva. Veliko zmag uh, sem dosegal in uh, te zmage mi omogočajo, da sem danes tudi pred vami, da lahko govorim kot. Uh, svoboden človek v imenu svobodnih ljudi, kajti ta eh, zmaga je tudi njegova zmaga in dovolite mi, da mu posvetim ta govor. In da mu posvetim to zmago. In dovolite mi na koncu, da ob tej priliki pozdravim tudi Štrasburg, Alzacijo, prijateljstvo med eh, Francijo in Tunizijo in eh, Evropijo in arabskim svetom. In končal bom z besedo Asalam alaikum, živite v miru. meine Damen und Herren. Gospe in gospodje, mislim, da besedam predsednika in eh, vašemu aplauzu nimam kaj dodati, ampak eh, med govorom predsednika sem eh, res dojel, da onkraj vašega aplauza naš parlament simbolično izkazuje čast Eh, vsem žrtvam različnih režimov in mislim, da eh, lahko temu posvetimo tudi eh, minuto molka ob koncu tega govora. Torej prosim, da posvetimo minuto molka. darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Najlepša hvala. Hvala predsedniku Tunizije, gospe in gospodje, mislim, da je bil to zelo eh, ganljiv trenutek. Živela Tunizija, živela demokracija, živela svoboda, gospod predsednik.